Sedaj pa obrazložitve glasov. Kolege in kolegice naprošam naj, eh, kar se da, tiho zapustijo dvorano, če ne želijo poslušati obrazložitev glasov. Tisti, ki ste ostali v dvorani in klepetate. Obozarjam vas, da vam dam dve minuti, na to pa vas bom poimensko pozval, da dvorano zapustite. Sledijo razlage glasov. Veliko smo dobili prošen. Če mm, vsi ne boste prišli na vrsto, se vam že vnaprej opravičujem. Do 14.45 imamo čas, zato da lahko uslužbenci pripravijo dvorano za nadaljevanje zasedanja ob treh. Če ne boste dobili besede, lahko pisno uložite svojo razlago glasu. Najprej postopkovno vprašanje, gospod Arnold, izvolite. Gospod predsedujoči. Je to debatni krožek ali parlament? Zakaj? Na več stvari sem želel opozoriti. Imeli smo ustni dogovor z ELS in ALDM na koncu je prišlo do spremembe ob zadnjem trenutku, zato da nihče ni vedel, kaj se dogaja. In drugič, Jemen, tam so razmere res zelo kritične. Dve skupini, socialisti in ELS, pa so se odločili, da bodo zadeve pometli pod preprogo. Za dva tedna so preložili glasovanje, sploh ni jasno zakaj in prisilijo nas, da o tem ne moramo glasovati. Gospod predsedojoči, to ni demokracija. In čas je, da se naučimo, kaj demokracija je. Hvala. Gospod Arnet, no, tu res nismo študentski debatni krožek, smo demokracija, glasovali smo, večina se je odločila za preložitev. To je ena zadeva, o kateri ste govorili, druga zadeva, Vaša skupina je imela priložnost, da se pritoži. Vprašal sem, ali ima kdo kaj proti ustnemu predlogu gospe Lunaček. Nihče ni podal ugovora. Nihče, niti vi, to bi vi lahko takrat storili. In zato se je glasovalo o predlogu spremembe, z ustnim predlogom spremembe in to je popolnoma v skladu z poslovnikom. Gospod Arnett, gospod predsedujoči, problem je, da ni bilo jasno, o čem naj bi glasovali ali ne glasovali. Sploh nisem vedel, ali naj nasprotujem ali ne, sploh nisem vedel, zakaj gre. Gospod Arnett, običajno je pač tako, da obstaja odgovorna oseba za vsak postopek v parlamentu. Če bi jaz bil odgovoren za nekaj, potem bi se že vprašal, zakaj se je to zgodilo nihče v vaši skupini ni upozoril, da je treba protestirati in zato se je postopek nadaljeval. Dobro, zdaj bomo nadaljevali z razlagami glasov. Poročilo o napredku za Srbijo za leto 2015. Začne gospod Selimovič, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa. Upamo, da se bodo pogajanja nadaljevala in da bo Srbija kmalo postala članica. Ampak vedno znova se pojavljajo tveganja. Vprašanje je tudi, kako Evropska unija izvaja zonanjo politiko v zvezi z Rusijo. Zato bi lahko Rusija prav tako začela izvajati pritisk Srbi izvajajo vojaške priprave skupaj z Rusijo in tako naprej. Zato je zelo pomembno, da opozorimo na to, da mora Srbija še naprej stopati po poti približevanja Evropski uniji. To je prihodnost Srbije. Komisija bi se morala zauzemati za to, da bi ločili Srbijo od Rusije. Bolj samo, samozavestno moramo nastopati v zvezi s Srbijo. Mislim, da je to zelo pomembno in tudi v interesu Evropske unije. Hvala, hvala gospod Salimovič. Gospod Henan. Hvala lepa, gospod um, podpredsednik. Ukrajina je doživela veliko trpljenja. Serhi Plohi v novi zgodovini pravi, da je bilo v obdobju 32 od začetka kot je do leta 1944, ko so nacisti zapustili Ukrajino, to najbolj nevaren kraj. In celo po standardih te države so Tatari še posebej veliko trpeli. Za številnimi sem se srečal, ko sem bil v Ukrajini in povedali so mi enake stvari, kot so navedene v tem poročilu kršenje človekovih pravic, omejevanje pravice veroizpovede in tako naprej. Ne vem, koliko lahko parlament pri tem uspešno posreduje. Ta država je zelo daleč stran. Vsaj mora biti jasno, na čigavi strani smo. Nekateri kolegice in kolegi opozarjajo, da Putin vedno ne ravna na robe, ampak eh, pričakujem, da bodo kmalo spoznali svoje napake. Hvala. Gospod Henen, nisem bil prepričan, ali boste spregovorili o Srbiji ali ne. Tudi pri drugih eh, razlagah glasov ste se javili k besedi, zato lepo prosim, da se držite teme. Hvala, gospod Pospešil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podprl sem to poročilo v zvezi z Srbijo, to je v interesu Češke in tudi v interesu Evropske unije. Srbija mora postati članica Evropske unije, seveda pa morajo ravnati v skladu z gospodarskimi in političnimi pogoji, prav tako morajo spoštovati pogoje glede pravosodja. Govorimo o napredku, ampak govorimo tudi o pomankljivostih. To je zelo pomembno. Te pomankljivosti moramo izpostaviti, Povedati jim moramo, kje jih čaka še več dela. Bil sem aktiven na področju pravosodja, zato želimo pozoriti na to, da še vedno niso popolnoma pravna država. Pravosodni sistem je treba ukrepiti, zato da bodo zagotovljeni ustavni elementi neodvisnosti pravosodja in tudi toživstva. Pomisleki obstajajo tudi z njihovimi vezami z Rusijo. Če so res na poti Evropsko unijo, potem ne smejo imeti tako tesnih odnosov z Rusijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Pospišil. Zdaj pa gospod Manikins. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zadnjih nekaj let ni bilo enostavnih, kar zadeva odnose EU in Srbijo pomandiranje NATO, državljanska vojna in tako naprej. Prišlo je kasneje do relativne normalizacije odnosov s sosedami, odločiti pa se mora med Rusi in Evropsko unijo. To je ključno za življenje Srbije v današnjem dnevu. Srbija izvaja številne reforme, zato da bi se približali Evropske unije, gospodarsko, politično, socialno, pa tudi na področju zakonodaje. Srbija ima zdaj zelo pomembno vlogo pri imigranski krizi, seveda pa je treba upoštevati njihove zmogljivosti in vire. Preden se pridružijo Evropski uniji, je treba še vedno izpolniti določene izzive, ampak Zahodnega Balkana brez Srbije si ne znam predstavljati. Hvala, gospod Jar. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz sem glasoval za poročilo o napredku v Srbije. Mislim, da je poročilo uravnoteženo. Dobro je, da govorimo drug z drugim. Dobro je, da smo dosegli napredek. To koristi ljudem. Veliko vidnosti zagotovi to poročilo, ni dobro, da se zadeve skrivajo. Gospodarsko perspektivo moramo zagotoviti državi, zato da se dvigne standard življenja ljudi. Obstajajo tudi pomankljivosti, ampak tudi pomankljivosti lahko vodijo do napredka, zato ker to spodbuja dialog. Še enkrat povdarjam, ni nujno, da začnemo takoj s perspektivo pristopa, začeti moramo s pogovorom, začeti moramo s tem, da poudarjamo na skupne vrednote, začeti moramo tako, da poudarjamo skupno odgovornost za Evropo. Mislim, da to ni zadnje poročilo o napredku, veselim pa se že nadaljnega sodelovanja s Srbijo in še enkrat se lahko zahvalim poročevalcu za dobro sodelovanje. Hvala. Hvala, gospod Jar. Zdaj pa še gospod Jazlovjecka. Hvala lepa, gospod. Gospod predsedujoči, leto 2015 je bilo res pomembno, kar zadeva odnose med EU in Srbijo. Po treh letih pristopnih pogajanj je bil dosežen napredek. Srbija je začela izvajati konstruktivno politiko do sosednjih držav, še posebej do Kosova. Prav tako je vlada ustrezno reagirala v času migranske krize. Podprla sem to poročilo, kaj ti povedati je treba, da so nas odločitve Beograda zaščitile pred humanitarno katastrofo. Zelo pomembno je povdariti, da se ta država še vedno sooča s težavami, kar zadeva notranji ustroj države. Pogajanja so se začela, ne bodo preprosta, Opozoriti pa je treba na še en problem. Zdi se, da se o tem ne govori dovolj. Obstajajo tudi težke gospodarske razmere v tej državi, številni imigranti prihajajo na Norveško ali na Švedsko iz Srbije. Zato mislim, da je treba gospodarsko stanje v tej državi izboljšati. Hvala. Hvala lepa, gospa Jaslovjecka toliko o poročilu o napredku za Srbijo, zdaj pa predlogi resolucij v zvezi z procesa evropskih integracij Kosova. Začel bo gospod Hanan, izvolite. Hvala. No, zdaj sem spet eh, pri stvari. Nekaj se mi je zdelo res eh, nenavadno, tudi po standardih institucij EU namreč. Izkazalo se je, da je bil na Kosovu velik škandal z korupcijo, ki je vključeval enoto za boj proti korupciji v Evropski uniji. Zakaj je korupcija tako velik del te države? Tudi v Evropski uniji je to eh, problem. Tudi gospod Brok, naprimer, je relativno dober človek, čeprav je glasen in ne prekinja. Problem je, da ni ustreznih mehanizmov za to, da bi ljudje prevzeli odgovornost. Če ljudje na oblasti, na oblasti nimajo potrebe potem, da bi se razkrili pred ljudmi, da bi razložili svoje postopke, potem pač vzamejo stvari zase. Ljudje začnejo skrbeti sami zase. To se pač zgodi In enako načelo se je začelo izvajati tudi na ravni Evropske unije. In potem se takšni ljudje, kot je Elmar Brok, znajdejo na volilnih seznamih in so tudi izvoljeni. Hvala, gospod Pospišil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz sem eden od tistih politikov, ki menijo, da moramo govoriti s Kosovom. Ponuditi moramo dolgoročno perspektivo morebitne predružitve Evropski uniji, čeprav Kosova pet držav članic še ni priznalo. Ta perspektiva je ključnega pomena, če si želimo, da bi država v prihodnosti postala demokratična, da bi spoštovala pravno državo in da bi zagotovili tam gospodarsko rast. To je dolga pot, ki je še pred nami. Ugotoviti pa moramo, da v naslednjih 15 letih Kosovo prav gotovo ne bo v Evropski uniji. Vendar povdarjamo stvari, ki jih je treba izpostaviti. Naprimer, korupcija, spoštovanje pravno države, spoštovanje človekovih pravic. To so teme, ki so zelo pomembne, tako kot gospodarski razvoj. Zato sem za to poročilo tudi glasoval. Hvala, hvala gospod Pospešil. Zdaj pa gospod Mamikins. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Kosovo je unilateralno razglasilo neodvisnost leta 2008 in pet držav Kosova še ni priznalo. Jasno je, da Kosovo potem ne more izpolnjevati vseh pravnih obveznosti in ne more izpolniti vseh pravnih aktov. Izboljšati morajo odnose, naprimer, z Srbijo. To je eno od vprašanj, ki so še odprta. Prav tako je stopnja brezposelnosti zelo visoka. Od tam se veliko trguje z drogami proti Evropi in to v bistvu spodkopava uspeh, ki ga je Kosovo doseglo zaenkrat. Sicer se poskušajo približevati Evropski uniji, vendar čaka jih še veliko dela. Resolucijo sem podprl. Če želi Kosovo res postati neodvisna država, jih čaka še veliko dela, ki ga morajo opraviti hitro. Hvala, gospod Mamikins. Gospod Jar, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdi se mi, da je zelo dobro, da smo imeli to na dnevnem redu in dobro je, da smo najprej imeli poročilo v Srbiji, zdaj pa poročilo o evropskih integracijah Kosova. Mislim, da to jasno kaže, kako dobro Evropska unija igra vlogo posrednika v tem delu Evrope. Zelo pomembno je, da obzorimo, da sta obe državi prav tako zelo pomembne. Mislim, da moramo to vlogo posrednika upravljati še naprej. Kosovo mora še naprej zagotavljati napredek na področju odnosov s Srbijo, zato moramo govoriti z obema državama. Kolegice in kolegi so na to že opozorili. Tudi pri Kosovu me skrbi, da zaenkrat še ni delojoče državne uprave, prav tako pa se je treba bolj intenzivno boriti proti korupciji, vseeno pa je treba govoriti z obema državama. In k temu smo v bistvu zavezani. Hvala. Hvala lepa, gospod Jar. Zdaj pa gospa Jezlovjecka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri oceni situacije na Kosovu moramo najprej upoštevati, da so razmere zelo zapletene. Po eni strani obstaja dogovor z Beogradom v zvezi s skupnostmi, kjer živijo srpske manjšine. Prišlo je do izboljšav na nekaterih področjih, vendar ta država je tudi vir velikih problemov. Ti problemi segajo tudi v Evropsko unijo. Delo nacionalne skupščine je zastalo. Misija, ki naj bi približala standarde na Kosovo Evropski uniji, je odkrila zelo veliko korupcije. Gospodarstvo pravzaprav ne obstaja in strokovnjaki ocenjujejo, da je Kosovo že več let vir različnih oblik nezakonite trgovine. Kosova ne smemo pustiti na samem, ne smemo jih pustiti na cedilu, zato jim moramo pomagati. In ocena spada k temu. Evropska unija ne sme dopustiti, da bi na njenih mejah obstajala še ena propadla država. Hvala. Hvala lepa, gospa Jazlovjecka. Lepo prosim, da si ne napišete na list več, kot lahko preberete v eni minuti. Če si napišete več, tolmači ne zmorejo, prav tako pa mislim, da vas niti vaši polski rojaki ne razumejo, če govorite prehitro. Hvala. Gospod Selimovič, hvala lepa. Približevanje Kosova Evropski uniji je nekaj, kar bi morali pozdraviti. Zadeve bi lahko stekle še hitro in tudi druge balkanske države bi lahko postale članice. Dialog normalizacije odnosov z srbsko manjšino je tu ključnega pomena. Kosovo je treba priznati, obenem pa je treba seveda izboljšati tudi odnose z Srbijo. To je dvosmerna cesta. Legitimna vlada na Kosovu je poskusila storiti vse za to, da bi prišli do dogovora. Zato spodbujamo opozicijo, da ne spodkopava pogovorov. Vprašanje pristopa Evropski uniji ne sme biti zlorabljeno za notranje politični dvoboj vse stranke morajo opraviti svoje delo. Podpiram to poročilo, kajti jasno je, da si Kosovo in EU oba želita rešiti te probleme. Hvala lepa, gospod Selimovič. Sledi gospod Polčak. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Sam sem prepričan, da mora imeti Kosovo jasno prihodnost, zato sem to resolucijo podprl cenim dejstvo, da je Kosovo naredilo velik napredek naprej, kar zadeva delovanje države in javne storitve. Res pa je tudi, da ima zelo velike težave, naprimer brezposelnost, korupcija, organizirani kriminal in to je delno tudi element oblasti v tej državi. Vendar državi moramo vseeno pomagati. Kaj ti? To je država, ki je zelo blizu naši državi oziroma našemu ozemlju. Zato ne smemo dopustiti, da se Kosovo izolira, pomagati jim moramo, omogočiti jim moramo, da bodo sodelovali tudi pri rešitvi krize z migranti. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Polčak. To je konec razprave o tem, zdaj nas čaka obrazložitev glasov o razmerah v Libiji. Gospoda Henana več ni, gospod Pospišir. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Včeraj tekom razprave o Libiji jsem govoril zgolj o enem samem pojavu v tej državi in to so ugrabitve evropejcev. Ampak na žalost je med temi tudi uh, en eh, češki državljan, eh, ki ga pogrešamo eno leto in dva meseca. V tem primeru, nažalost, včeraj nisem eh, govoril, ker nisem imel dovolj časa, zato o tem govorim danes. Podprl sem ta predlog resolucije, ker je po mojem mnenju to dobra ideja, glede na to, da je bil pripravljen politični dogovor za vse uh, zainteresirane strani v Libiji lani, ampak nažalost je to uh, parlament zavrnil, uh, parlament tam in. Uh, tudi nacionalna eh, vlada enotnosti eh, ni nastala. Mislim, da moramo ustvariti takšno vlado, drugače eh, razmer v Libiji ne bomo rešili, vse skupaj bo še slabše. Zato sem podprl to rezolucijo in upam, da bomo sedaj sledili z okrepi tem besedam. Kolega Mamikins. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Državljanska vojna v Libiji še vedno divja. Priča smo nasilju in tisoči ljudi postajajo begunci. Ni jasno, če je bil eh, dogovor podpisan 17. Eh, decembra s pomočjo Združenih narodov in eh, drugih prinesel mir, ki ga že dolgo čakamo. Je pa to edini dokument, ki eh, omogoča neko upanje. Libija je ena izmed najbogatejših držav v Afriki in v širši bližnjovzhodni regiji. Ne smemo pozabiti seveda na uh, eh, Gaddafijev režim. Tudi takrat je bil standard uh, zelo visok v tej državi. Seveda pa so bili uh, odvisni od cen oglikovodikov. Ampak še enkrat lahko dosežemo takšen življenski standard. Biti moramo združeni in pomagati moramo Libiji, da se vrne v prave tirnice med civilizirane države. Hvala. Hvala. Na koncu še kolega Jar. Ja, dank, ja, Hvala lepa. V Nemčiji imamo pregovor, ki pravi nasprotje dobro narednega je dobro mišljeno. Seveda je bilo dobro, da smo, v Levin, da smo v Libiji premagali diktaturo, da smo se tam borili proti kršitvam človekovih pravic, ampak situacija v Libiji jasno kaže, kakšne napake lahko narediš po zrušitvi diktatorskega sistema. Veliko smo naredili napak. Tako da moramo se sedaj iz tega naučiti neke lekcije. Če uh, pomagamo v neki državi zrušiti diktatorski sistem, potem moramo pomagati tudi pri demokratični obnovi te državi te države. V Libiji sedaj ni delujočega državnega sistema, poleg tega je življenski standard ljudi močno upadel, zato Libija ni dober zgled za evropsko zunanjo politiko in moramo se iz tega primera veliko naučiti. Hvala lepa, toliko o resoluciji o razmerah v Libiji. Sedaj pa še eh, obražitve glasov v zvezi z statusom otoške regije. Kolega Hena na ni, besedo dobi gospod Mamikins. Najlepša hvala. V svetu je več eh, otoških regij, imamo vulkanske, eh, kontinentalne, majhne, velike, obljudene in neobljudene jezike. Pogosto imajo zelo omejene vire in s težavo vzpostavljajo infrastrukturo, s težavo se povezujejo z drugimi regijami, še posebej znotraj posameznih držav. To velja tudi za Evropsko unijo in zato potrebujemo jasna eh, pravila, jasno otoško politiko, tako kar se tiče financiranja, programov, klasifikacije otokov in tako naprej. Potrebujemo tudi jasne informacije o nadaljni strategiji za razvoj. lahko se dotaknemo naprimer eh, katastrofe na otoku Nauro. Ker eh, potencijal, ki ga ta otok ima, ni bil izkoriščen. Podpiram ta dokument. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Otoške družbe v Evropi igrajo zelo pomembno vlogo v naši družbi in zato jih moramo priznati in jih podpirati. Kar se tiče trajnostnih virov, imajo ogromno potencijala. Če želi Evropska unija doseči cilje na področju trajnosti, moramo izkoristiti ta potencijal. Škotski eh, otoki eh, imajo ogromno obale in imajo eh, veliko energetskih priložnosti. Eh, kar se tiče izobraževanja, je treba zagotoviti uh, visokošolsko uh, izobraževanje. Škotska skrbi uh, za to, ima vodilno vlogo pri zagotavljanju univerzitetnega izobraževanja uh, in to je zelo interesantno tudi za številne druge ljudi po svetu. Dostop je pomemben. Pomemben je digitalni enotni trg. Zagotoviti moramo, da otoški prebivalci dostopajo do širokofasovnih pasovnih povezav, tako da bomo vsi lahko uživali v teh priložnosti. Eh, Ponosno sem, da lahko podpiram in predstavljam škotske ljud, eh, otoške prebivalce. Hvala, gospod Haken. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z veseljem sem podprla poziv k eh, izpostavitvi evropskih otokov. Potrebujemo posebne davčne ureditve za njih, eh, boriti se moramo proti zmaševanju prebivalstva in eh, izboljšati storitve na teh otokih. Rada bi izpostavila dostop zraka do treh eh, otokov na zahodnji obali Irske. Zaenkrat smo imeli dober sistem letalskega prometa, ampak sedaj so otočani na mizo dobili predlog o helikopterskem prevozu in s tem niso zadovoljni. Rada bi eh, povedala naslednje. V skladu z uredbo Evropske unije, eh, v skladu s katero skrbimo za letalski prevod, prevoz, bi morali zagotoviti, da se eh, odločitev o tipu prevoza odloči na nacionalni eh, oziroma lokalni eh, ravni. Ti tri otoki potrebujejo boljše storitve. Hvala lepa, toliko o tej temi. Zdaj pa razlage glasov v zvezi z vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri evropskih strukturnih in investicijskih skladih. Gospoda Heranani, gospod Namekins. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. proračun sklada ESIF je 454 eh, milijard evrov pokriva notranji trg, eh, energetiko, zaposlovanje in tako naprej. Ponavadi se posveča podeželskim področjem, ampak tudi mesta imajo vedno pomembnejšo ulogo na vseh ravneh eh, sprejmanja zakonodaje. In to je prav tako Eh, ena od nalog programa ESIF. Glede na eh, veliko lačicev, ki se eh, selijo na zahod Evrope, je ESIF podprl našo državo, kar se tiče digitalnih tehnologij, stanovanske politike, renovacij in tako naprej glasoval sem za to poročilo in meni, da bi morala komiska, eh, Evropska komisija še naprej eh, podpirati ESIF. Hvala, gospod Stajler. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lokalni in regionalni organi igrajo zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju javnih storitev v Evropi. Lokalne skupnosti so eh, velika prednost za nas in moramo jih zaščititi. Zato me skrbi trenutna obravnava lokalnih oblasti na škotskem, nacionalistična vlada na škotskem eh, zmanjšuje sredstva za njih. Te se eh, poskušajo upreti rezu 500 milijonov funtov. Škotski parlament eh, je včeraj spet zarezal v proračun in zaradi varčevalne politike Škotske nacionalne stranke uh, bodo številni trpeli. 6 tisoč otrok bo zapustilo eh, šole na škotskem, brez da bi znali dobro brati. Škotska nacionalna stranka eh, vodi napačno politiko in ne smemo pozabiti na ulogo eh, lokalnih skupnosti in oblasti. Hvala, gospod Stajler. Gospod Polčak. Ja, je... Ja. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči sem član gibanja na nacionalni ravni, ki je zelo aktivno eh, na lokalni in regionalni ravni. Zato sem podprl to poročilo. Vloga občin je izjemno pomembna, še posebej kar se tiče področja subsidijarnosti. Sodelujejo namreč pri eh, oblikovanju naših evropskih politik. Zagotoviti moramo, da bodo te politike še naprej zagotavljali eh, teritorijalni razvoj. Ta metoda je izjemno pomembna, deluje, eh, je ključnega pomena, zagotavlja sodelovanje z nevladnimi organizacijami, eh, občinami, eh, podjetji in tako naprej, ko gre za črpanje evropskih sredstev. Nekatere eh, države oziroma skupnosti se umikajo stran od te metode in eh, pozivam komisijo, da pripravi pregled eh, te politike. To je bistvenega pomena za nas v prihodnosti. Hvala, gospod Polčak. Toliko o vlogi lokalnih in regionalnih oblasti pri evropskih strukturnih in investicijskih skladih. Zdaj pa še zadnji del. Gre za sistematično masovno ubijanje verskih manjšin strani ISIS-a. Začne gospod Škripek. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo vesel sem, da je Evropski parlament naredil ta pomemben korak danes in da je izpostavil uh, genocid, ki ga ISIS izvaja nad krščanskimi in drugimi manjšinami. To je uh, sporočilo upanja. Danes smo priznali, uh, da obstajajo ti zločini, ki jih izvaja Daesh. Eh, imenovali smo jih za genocid, kar pomeni, da moramo sprejeti tudi posledice teh dejanj. Rad bi eh, izpostavil situacijo v kantonu Rađavan, kjer eh, je potrebna humanitarna pomoč. Turško-iraško mejo je treba odpreti. Dva milijona ljudi ima dostop zgolj prek enega mejnega prehoda ne moremo rešiti eh, celotnega področja, ampak vsaj dva milijona življenj lahko rešimo. Hvala. Hvala lepa, gospod Škripek. Gospod Pelveni sledi. Danke, Herr Hvala lepa, gospod predsedajoči. Igazabol elegem vana különböző ISIS-sal közel kelet. Govorimo o ISIS-u. Večkrat sem bil v tej regiji in kar zadeva nujnost in počasnost naših procesov, mislim, da je to res sramota. Zdaj smo dobili priložnost, da končno storimo nekaj koristnega. Zakaj gre? Evropa ni sprejela svoje odgovornosti do verskih manjšin, še posebej do kristijanov po večletnem zavlečevanju smo končno tako daleč. Verske manjšine se ozirajo proti Evropi. Ne smemo si dopustiti, da njihove prošnje ne bi spoštovali. Hvala. Hvala, gospod Hulveni. Gospod Henen je odsoten, zato da bi besedo gospod pospišil. Je, pane predsedo, jaz sem podpořil toto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podprl sem ta predlog resolucije in to zaradi različnih razlogov, ki so jih omenili že drugi govorniki. Ta tako imenovana islamska država ni država, je teroristična skupina in dobro je, da jasno opišemo njihova dejanja. In to v skladu s kriteriji ki smo jih eh, uvedli po drugi svetovni vojni. Eh, gre za vojne zločine, zločine zopr človeštvo, za genocid. Ko bo islamska država poražena in eh, bomo sodili tistim, ki so te zločine izvajali, bo to prišlo zelo prav pred mednarodnim kazenskim sodiščem. Na to sem želel govoriti še o uničevanju kulturne dediščine napadati moramo tiste, ki se ukvarjajo s eh, to vrstno trgovino, ki eh, nakazujejo denar islamski državi. To je pomembno za naše posamezne države članice. Te, če popraševanja po teh dobrinah ne bi bilo, potem tudi trgovine ne bi bilo. Hvala. Danke, Hvala lepa, gospod Pospišil. In zadeve bo sklenil gospod Mamikins. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. ISIS sledi uh, islamskim eh, pravilom ali ne, uh, to ni tako važno, ampak dejstvo je, da ni normalnih ljudi v uh, njihovih vrstah. To, čemu smo priča na Bližnem vzhodu, ni povezano uh, s človečnostjo. Daješ napada tudi muslimane in uh, to sicer ne more biti uh, Eh, primerjeno s tem, kar počnejo z manjšinami, krščanskimi in drugimi uh, manjšinami. Nekatere od teh manjšin so, uporab, so eh, obstajale še preden je obstajal islam. Ti ljudje bežijo iz svojih domov, so begunci. Rad bi se poklonil tistim, ki so organizirali uh, prevoz 149 sircev na Slovaško. To so la, l, l, l, eh, zadnji ljudje, ki govorijo aramejsko jezik eh, Jezusa. Hvala. Hvala, gospod Mamikins. Gospe Zaborske, nimamo na seznamu, pa vseeno dobi besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Mednarodno pravo vsebuje jasne kriterije, na podlagi katerih definiramo genocid to so dejanja, katerih namen je uničiti versko ali pa kulturno skupino. Gre za sistematično iztrebljanje članov to vrstne skupine in uh, cilj je uničiti to vrstno skupino. Krščanske in druge manjšine uh, v Siriji in Iraku so preganjene in uh, veliko je smrtnih žrtev varnostni svet Združenih narodov in kazenski, mednarodno kazensko sodišče bosta morala to preiskati. Zato bi morala tudi Evropska unija vzpostaviti poseben položaj, eh, s katerim bi zaščitila pravice eh, kristijanov in drugih verskih manjšin po celem svetu. Veseli me, da je bil ta predlog spred, eh, sprejet, to je zgodovinski menik za ta parlament. Hvala lepa. To so bile razlage glasov v zvezi z sistematičnimi množičnimi poboji verskih mačin, ki jih izvaja ISIS. Do treh prekinjamo zasedanje in dober tek vsem.